kolegi. Gospa Blinkevič, da se strinja, da še naprej jaz vodim glasovanje. Gre za skupno sejo odborov Libe in Femo pristopu Evropske unije v Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini ter oboju proti njima. Smo pripravljeni. Pozdravljam mojo sopredsedujočo iz odbora FEM, gospod Linkevič Jote in pa tudi člane odbora FEM. Glasujemo. Ste vsi pripravljeni? Kompromis ena. Članom iz odbora FEM sporočam, da bomo glasovali elektronsko o vsem. Dobanih rok. Imate svoje kartice? Imate svoje kartice? Ne. Naj preverim, ali je tukaj kdo iz odbora FEM, ki nima seboj glasovalne kartice. Vem, da ima vsak član odbora Libe kartico seboj. Imate vsi kartice? Nišče se mi oglasil. Dobro, glasujemo. Kompromis ena. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto devetdeset. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis dve. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2a. Lahko oglašujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Pri predlogu spremembe 203 imamo dodatek. kako glasovali smo že? A, glasujemo o tem dodatku. Aha, glasovali smo o dodatku. Ne vem, kaj se tukaj dogaja. Čudne zadeve se tukaj dogajajo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 204. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 213. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis štiri. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pet. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Lahko glasujete konec glasovanja. Sprejeto, kompromis sedem, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis osem, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis devet, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9a. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog skrbi 352. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Lahko glasujemo o tem v svežnju. 253 do 250. Ne, ne moremo glasovati o vsem skupaj. Glasujemo o 253. Konec zasovanja. Zavrnjeno. 254. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 251. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 11. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto sprejeto. 283 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 284 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15 lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 291, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 298, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 302, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 303 in 307, identična, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 305 in 306 identična sta, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 309 in 302. Zavrnjeno. 310. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 311. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 313. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 314, v dveh delih prvi del, lahko glasujete. Hvala za savanja. Sprejeto, drugi del, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 315. Lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. 248 v dveh delih. Prvi del. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 316. Lahko glasujete. konverzovanja, sprejeto. 317, ustni predlog spremembe, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto, sedaj pa uvodne izjave in navednice. Prvi svežen, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi svežen. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3. Glasujemo. Konec zasovanja. sprejeto. Kompromis ena, urna zjava, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 66. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 72 v dveh delih, prvi del, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prelazimo in B73. Konec glasovanja. Sprejeto. Prelazimo in B100. Lahko glasujete. Sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 75 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 76 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Uvodna izjava lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlagam imbe 84, lahko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 85, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 98 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Prezvem v 102. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. 103. Oprostite, bilo je zavrnjeno. 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 104. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. ISO, Kompromis pet, uvodna izjava, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis sedem, uvodna izjava, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 1.1.7. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto kompromis 6. Uvodna izjava. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 121. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 122. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 124, 143 identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8, obvodna izjava. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 133. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto, 134 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, 136 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, 137 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, sprejeta. 138 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 139. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeta. 140 v dveh delih prvi del. Začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto drugi del, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Eh, kompromis 9, uvodna izjava, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 148 glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. 156 glasujemo. Konec glasovanja. 156. Je vse v redu? 107, to je bilo sprejeto. 157 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 158 glasujemo. To je tvoj predlog. Eh, konec glasovanja sprejeto. Kompromis 10 obvodna izjava. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 168 glasujemo. konec glasovanja. Sprijeta 170 za... glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 171 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 172 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen na 173 glasujemo. Konec glasovanja. Gospod Engel in gospod Linar, prosim, da se ne zabavata toliko, ker je to resna stvar. Dobro. Mm, mi je žal za člane ELS. 174 eh, glasujemo. 174 glasujemo. Ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjeno? Koncentrirajte se na glasovanje. 175 glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Kompromis 11. Uvodna izjava glasujemo. Konec glasovanja. To je sprijeto. 181 glasujemo. Konec glasovanja. Torej pred eh, končnim glasovanjem eh, se opravičujem, da nismo povedali, kdo sta poročevalca. Eh, oziroma soporočevalci Bonefaj Koraca Bild. Eh, želimo se zahvaliti seveda vsem poročevalcu in poročevalcem v senci za opravljeno delo, kajti pri končnem glasovanju, po zadnjem glasovanju, tako je vsi eh, zapustijo dvorano in zato sem sedaj to že prej povedal. Torej, končno glasovanje, elektronsko glasovanje o tako spremenjenem besedilu sedaj pa lahko zapustite dvorano. Konec glasovanja. Um, 58 za, 12 proti, 4 so se vzdržali. Želimo se zahvaliti eh, soporočevalcem, poročevalki in tudi sopredsedujoči. Gospa Zaborska, ali želite kaj povedati? Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Hvala, gospod predsedujoči. V skladu z eh, členom 52a želim izraziti manjšinsko stališče o tem eh, poročilu in razen tega to želim storiti v obliki pisne izjave, ki jo bom posredovala sekretarjatu. Hvala. Gospod Jurek, verjetno nekaj podobnega.